rado bi nikoli ga ne bi izvedli in mislim, da je edini pravi politični odziv, da ga umaknemo. Uh, eh, a conclusione della discussione eh, sono Torej, razprava je zaključena, štiri predlogi resolucije so bili vloženi, glasovanje bo danes ob 12. Sedaj pa imamo na dnevnem redu ustno vprašanje komisiji o položaju trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in Merkosurjem. Besedo dobi gospod Moreira za pet minut. Izvolite. Obrigado, Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. To je vprašanje, ki je bilo odobreno v odboru za mednarodno trgovino in uh, vprašanje postavlja predsednik eh, tega eh, odbora. In sicer se vprašanje glasi tako. Pogajanja z Merkosurjem so se uradno ponovno začela na vrhunskem srečanju EU-Merkosur leta 2010, več let po njihovi prekinitvi. Cilj pogajanja je doseči celovit trgovinski sporazum. Od takrat se je izvrstilo devet krogov pogajanj, ki so se osredotočala na normativni del sporazuma, datum za izmenjavo ponudb glede tržnega dostopa še ni določen. Torej, brez tega ne bo nobenih konkretnih pogajanj. Ali lahko komisija poda jasno sliko o stanju trgovinskih pogajanj med EU in Merkosurjem več kot dve leti po uradnem ponovnem začetku pogajanj? Ali lahko komisija navede glavne uvire, s katerimi se sedaj soočajo pogajalci? Ali lahko komisija pojasni osrednje cilje in navede pričakovanja za naslednje ministersko srečanje EU-Mercosur, ki bo konec januarja 2013 eh, v Santiago v Čilu? To je vprašanje, ki smo ga postavili, ampak dovolite mi še nekaj dodatnih opask za katere prevzimam odgovornost. Evropska unija je glavni trgovinski partner držav Merkosurja in predstavlja 20 odstotkov eh, trgovinskih izmenjav s tem področjem. Hkrati je. Eh, tudi največji zunanje trgovinski partner, saj izmenjave presegajo 200 tisoč milijonov evrov. V zadnjih letih je, so Eh, in trgovinske izmenjave so se od leta 2007 do leta um, ehm, 2009 eh, povečale od 28 milijard na 45 milijard um, evrov. Kljub temu pa vse to uh, ne poteka tako dobro, kot bi moralo. Pogajanja so bila prekinjena in s tem so, je uspeh onemogočen. V času španskega predsedovanja svetu so se pogajanja ponovno začela, ampak sedaj spet stagnirajo. Tudi pogajalci so vedno drugi na obeh straneh. Ampak zadnji dogodki znotraj držav Merkosurja stvari še otežujejo protekcionistični ukrepi in eh, stališče držav, ki, so, ki nasprotujejo odprtju trgovinskih izmenjav z Merkosurjem, ne pomenijo nič dobrega. Merkosur, kot se zdi, se želi spremeniti v drugačno obliko gospodarstva in ne želi sodelovati v postopku liberalizacije mednarodne trgovine. Latinska Amerika je sedaj v zadnjih dveh letih nekje na razpotju, glede na to, da so Mehika, Kolumbija, Argentina, Kolumbija in Čile izrazili svojo um, odprtost svoje trgovine uh, in uh, države Merkosurja, druge države Merkosurja pa ostajajo zunaj, izven teh pobud za trgovinske izmenjave. In ob tej situaciji Evropska unija ne ponuja neke učinkovite perspektive za ta pogajanja. In zato eh, v imenu parlamenta postavljamo to vprašanje, ki nima nobenih skritih namenov, ampak zanima nas, kakšno je vaše stališče o tem, ali se bodo ta pogajanja spet zagnala, ali obstaja kakšno upanje, da se dobro zaključijo in ali Evropska unija sploh lahko kaj stori za to, da se spremenijo ti podatki, ki jih imamo pred seboj in da na strani naših partnerjev partnerjev znotraj Merkosurja vplivamo na spremembo perspektive, ki bi kazala na izhod iz te situacije. Sicer mislim, da bomo samo porabljali sredstva znotraj Unije eh, na neučinkovit način. To je razprava, gospod komisar, ki je za Evropsko unijo pomembna, pomembna je tudi za države Merkosurja in mislim, da bi jo morali obravnavati zelo resno. Hvala lepa. Hvala lepa. Avtorju vprašanja sedaj pa komisar Deguht. Uh, gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci pošteno bi bilo reči da so pogajanja z merkosurjem v takšni fazi da nismo dosegli napredka kot bi si komisija želela napravili smo dobro delo odkar smo nadaljevali s pogajanji leta 2010 mimo grede na zahtevo merkosurja samega kakorkoli že ta pogajanja so se do sedaj osredotočila na normativni del pogajanj, to pomeni na splošna pravila in načela, ki so podlaga za dogovor med obema stranema. To so zelo pomembna vprašanja in dosegli smo kar nekaj pomembnega napredka v različnih poglavjih, naprimer pri pravili glede porekla in investicijah in storitvah, vendar pa pogajanja še, se še niso dotaknila dodatnega dostopa, bistva pogajanj, ko govorimo o storitvah, investicijah, kmetijskih izdelkih in javnih naročilih. Z zmanjševanjem tarif ali eh, odstranjanjem ostalih uvir bi to lahko dosegli. Jasno je, da je trenutni pristop dosegel svoje meje, kot sta priznali obe strani na koncu zadnjega pogajalskega kroga. EU meni, da bi najboljši način za dosego napredka bil izmenjava ponudb glede dostopa do trga, dobrin storitev javnih naročil. Vendar pa zaenkrat Merkosur ni dosegel notranje dogovora in nam še ni odgovoril, kako bi dosegli to izmenjavo ponudb po dostopu do trga. Najprej bi se radi pogovorili o tem na najvišji ravni, zato bom sodeloval naslednji teden na sestanku z Merkosurjem v Santiago de Chile. To bo konec januarja 2013, 26. januarja. Vedeti moramo, da so notranje razmere v Merkosurju precej zapletene in to ima posledice tudi za pogajanja. Najprej gre za to, kdo je član Merkosurja in kdo ne. Paragvaj je bil suspendiran, potem počasen pristop Venezuele in morda širitev na Bolivijo bi lahko zapletlo ta odlog še naprej. Čeprav po moje ne. Odl tako, da ne bi mogli doseči sporazuma. V delih Merkosura obstaja tendenca, da bi sprejeli nekatere dodatne ukrepe in to bi lahko vrglo dvome na politično pripravljenost, da bi odprli svoje trge. Naj izkoristim priložnost in v Santiago učilo povem, da uh, si želim pogajan na taki ravni, da bi dosegel dogovor o tem, kako uh, doseči napredek pri pogajanjih. Predsedoči, spoštovane poslanke in poslanci, kljub zapletom si Evropska unija želi obsežen, uravnotežen sporazum z Merkusorjem. Tak sporazum bi lahko pomenil prednosti za obe regiji. Uh, v časih krize moramo zagotoviti nove vire rasti za podjetja in evropske državljane. Naj vam zagotovim, da bomo Evropski parlament obveščali o nadaljnih razvojih. V pripravi na vrh v Santiago sem se pogovarjal s kolegi, iz, s kolegi o ja, razmerah v regiji. Naš občutek je, da je težko doseči sporozum, težko prelagati ponudbe in verjetno jim ne bo uspelo podati vseh predlogov v dveh tednih, vendar pa tudi sami, torej Merkosur si želi, da bi prišli do konca, ker vidijo, kakšne bi lahko bile politične posledice, če se to ne bi zgodilo. Vendar pa odločiti se morajo, ali si želijo prosto trgovinske sporozuma, to ne bo enostavno, tudi za nas ne, pri podaji ponudb ali pa bodo odšli po poti protekcionizma. Odločiti se morajo. Ne, morajo imeti obojega. Evropska unija bo v naslednjih tednih, mesecih se morala odločiti, kaj bo storila sama. Ali bomo nadaljevali, bomo pritiskali, bomo čakali ali bomo ukrepali pred STO. Jasno je, da je bilo veliko ukrepov, uredb sprejetih da je te sprejelo nekaj članic Merkosura, tudi Argentina, vendar pa to ni omejeno na Argentino in tudi mi bomo morali to storiti. In sedaj se približujemo odločilnemu trenutku. Po drugi strani pa mislim, da bi morali doseči razumen napredek na tem vrhunskem zasedanju naslednji teden in, če mi dovolite, bi rad o tem poročal kar se da hitro. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej gospod Salafranka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Ta razprava poteka v zelo dobrem trenutku pred vrhom EU Selak v Santiago v Čilu. Če si pogledate, kakšna je situacija, potem vidimo, da imata Mehiko in Meksiko in Čile um, asociacijski sporazum, da smo sklenili asociacijski sporazum z uh, Srednjo Ameriko, tudi s Kubo se pogajamo in pred vrhom v Madridu smo se dogovorili, da bomo na obisku pri komisarju Degustu prosili za ponovno sproženje pogajanj. Lahko si predstavljate, kako zelo pomembno je za Evropsko unijo, da dobimo uravnoteženo pogajanje, ki bo pripeljalo do dobrega sporazuma. Gospod komisar, omenili ste politično situacijo v državah Merkosurja. Res je, da po začetku pogajanj zaradi dogodkov v Merkosurju ni bilo mogoče podati Predlog, s katerim bi lahko nadaljevali s pogajanji, kot veste, je bil Paraguaj suspendiran. Pogajanja potekajo z Venezuelo, vendar pa tudi veste, da gre za občutljivo področje, ki ne presega 10 odstotkov izmenjave. Se zauzemate za to, da bi podpisali ta sporozum in še prej končali pogajanja, če do tega ne bi prišlo, kakšna bi bila alternativa? Mislite, da bi bilo dobro, da bi podali konkreten predlog za pogajanje z določenimi državami, ki so pripravljene na to? Govorim o Braziliji, o Urugvaju, o Paragoju, kajti, gospod komisar, kot veste, če obstaja volja, obstaja tudi pot. Hvala lepa, gospod Susta. Komisar, onorevoli. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, dragi kolegi. Želeli smo v okviru odbora INTE zagnati razpravo v parlamentu, ki se nam zdi pomembna, zlasti glede na bližajoči se vrh eh, predsednikov držav in vlad Evropske unije in latinskoameriških držav. In glede na to bi menimo, da lahko v Evropskem parlamentu tudi podamo svoje videnje te težave in ne gre samo za trgovinske izmenjave. E, odnosi med Evropo in tem delom Latinske Amerike spada v okvir celovitih odnosov med Evropo in drugimi atlantskimi silami. V svetu, ki je vse bolj globaliziran, Evropa potrebuje strateške povezave. E, omenjeni so bili že sporazumi z Mehiko, Čilom, Kolumbijo in Perujem in mislim, da ima Evropa dovolj interesa, da e, sklene močno zavezništvo s to svetovno regijo, zato da to postane e, veliko območje proste trgovine na svetu. Vemo pa, kakšne so ovire. Sicer cenim delo komisije na tem področju, cenim tudi to, kako je komisija v zvezi s tem obveščala parlament, vendar pa menim, da moramo biti zelo odločni pri tem, ko postavljamo omejitve eh, praksam, ki smo jim v zadnjih letih priča v teh državah, še zlasti v Argentini, mislim tudi na protekcionistične ukrepe, ki jih je uvedla Brazilija. To predstavlja ovire ki niso zgolj trgovinske, ampak tudi politične narave. Gre v bistvu za eh, stvari, ki vplivajo tudi na politično strategijo, ki jo mora Evropska unija izvrati, izbrati. In zato se zauzemamo za ponoven zagon pogajanj in za konkretne ponudbe s možnosti za nadaljevanje pogajanj. Hvala. Hvala lepa, gospod Kazak Metin. Komisar, uvažajami kolegi za sožaljenje, kako to stalno jasno. Dobro, dober dan, gospod komisar, gospod predsedujoči. E, morda bi morali obžalovati to pomankanje in to nesposobnost, da se uh, pogajanja med Evropsko unijo in Merkosurjem nadaljujemo in nadaljujejo, glede na vse, kar se dogaja. Določene države so sprijele omejevalne ukrepe za eh, razne takse na izvoz in tako naprej. Uh, 45 milijonov evrov je cena za evropske proizvajalce zaradi eh, teh ukrepov. Argentinska vlada je tudi sprijela protekcionistične ukrepe in eh, vse to je negativen znak za tuje ulagatelje. Vseeno pa ob vseh teh negativnih plateh obstajajo tudi pozitivne, ki jih kaže poudariti. V obeh regijah se spoštujejo človekove pravice in demokracija, vsaj zavezane so k temu in zato bi eh, ta sporazum eh, bil vreden 4 milijarde in pol na obeh straneh. Eh, človekove pravice, demokracija, ekološka pravila morajo biti vključena v sporazum med Evropsko unijo in Merkosurjem in če Evropska unija želi imeti celovito politiko ter ščititi svoje gospodarske interese, hkrati pa svoja demokratična stališča, mora bolj odločno nastopiti na prihodnjem vrhu med Evropsko unijo in eh, državami Latinske Amerike in Karibov. Zato se tu zauzemamo zavzemamo za bolj pregleden in bolj strukturiran pristop v boju proti oviram. Hvala. Gospa Grez, Eh, že pred več kot desetimi leti so se začela pogajanja z Merkosurjem in tako kot eh, za Kolumbijo, Mehiko, eh, Čile in tako naprej imamo tukaj isti liberalistični recept na mizi, torej liberalizacijo trgovinskih odnosov na obeh straneh. Po eni strani uvoz surovin. Um, s čimer bi Evropsk, eh, Latinska Amerika postala eh, glavni ponudnik za eh, Evropsko unijo, po drugi strani pa razvoj infrastrukture in storitev. Eh, zauzemamo se za ponovni zagon pogajanj, eh, glede na to, da bo sedaj vrh med Evropsko unijo in latinskoameriškimi državami. Vendar se moja skupina s tem ne strinja, tudi zaradi vseh dogajanj v teh državah. V Paragvaju je prišlo do državnega udara in zaradi tega je njegov status znotraj Merkosurja suspendiran. V Argentini tudi vemo, kaj se dogaja zdravja, protekcionistični ukrep in tako naprej. Tako da zauzemati se moramo predvsem za eh, globoke politične spremembe v teh državah. In eh, kot smo slišali, eh, je bilo marsikaj rečenega tudi o boju proti piratstvu. No, v Braziliji je, so pravice intelektualne lastnine precej na različni ravni se pa razvijajo in veljajo sedaj tudi že za elektronske proizvode in računalniške proizvode. Tako da razmišljati moramo uh, pravilno in uh, pogajanja je treba seveda nadaljevati, ampak s primernimi akterji in na primerni ravni. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Meklarkin ima. Hvala lepa. Potencijalne prednosti dogovora med EU in Mercosurom so ogromne. Skupni trg več kot 800 milijonov državljanov. Vendar pa žal smo sedaj na isti ravni kot pred tremi leti, ko smo začeli s pogajanji. Obe strani morata pogajanja politično podpreti, da bi dosegli napredek. Obe strani morata biti pripravljeni odpreti trg na vzajemno prijazen način. In zato obsojam nekatere protekcionistične ukrepe nekaterih držav Merkosorja. Naprimer, sistemsko se kršijo pravila STO v Argentini, vključujoč primere, ko bi STO morala razsoditi v prid EU. Imamo tudi napet odnose med Združenim kraljestvom in Argentino, ker mi spoštujemo samo odločbo prebivalcev Falklandskih otokov, oni pa ne. To je vodilo do diskriminacije britanskih podjetij. To je seveda nesprejemljivo. Še naprej moramo spodbujati odprte trge in pozivam države članice, da naj ukrepajo proti neotemeljenim ekonomskim ukrepom. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Dartmouth William. Uh, Hvala lepa. Ko so predsedoči, naj spregujemo v Braziliji. Brazilija ima BDP 2,48 milijard dolarjev. Združeno kraljestvo ima 2,43 milijard dolarjev matematika je taka. Gospodarstvo Združenega kraljestva znaša 97 odstotkov eh, obsega brazilskega gospodarstva. Kar se trgovine tiče, 37 odstotkov brazilske trgovine poteka z drugimi državami v Latinski in Srednji Ameriki. To je zelo primerljivo z Združenim kraljestvom, 40 odstotkov trgovine z EU. Kljub vsemu pa obstaja velika razlika med Brazilijo in Združenim kraljestvom. Nihče, popolnoma nihče, v Braziliji ne meni, da je teh 37 odstotkov trgovine z Merkosurjem razlog za to, da bi vstopili v politično unijo. V Združenem kraljestvu, ravno nasprotno, pa profesionalni politiki iz uveljavljenih strank vedno znova ponavljajo, da je 40 odstotkov trgovine Združenega kraljestva z EU, mimo grede to se sedaj še znižuje, da je to že razlog, popoln razlog za to, da je Britanija v politični uniji z državami članicami Evropske unije. Ta argument za Združeno kraljestvo ni samo čuden, je tudi brez prave podlage in popolnoma smešen. Veselim se, da bom o tem še spregovoril v prihodnem. Hvala lepa, kolega Šolc. Hvala lepa gospod predsedoči, gospod komisar. Država Latinske Amerike zelo hitro napreduje in to je zelo pomemben postopek na globalni ravni Evropske unije, bi se morala konstruktivno obnašati. Mercosur je za Latinsko Ameriko zelo pomemben v tem postopku. Naši partneri, to smo izpostavili, so nas povabili, da zgodovinski postopek nagradili z ravno vešenim regionalnim sporozumom. Zato pozdravljam, gospod komisar, da bi se EU in država Merkosurja dogovorile, da bi nadaljevali z nadgradnjo trgovinskih sporozumov in da bi potem nadgradili te večstranske odnose in nadgradili tudi krok iz Dohe. Vendar pa to pomeni, da moramo potem seveda imeti tudi uravnoteženost. Ne smemo gledati samo na to, da bomo dobili največ za Evropsko unijo. Globalne razmere v drugem desetletju 21. stoletja zahtevajo, da moramo seveda se izpostaviti globalnim izzivom. Izobraževanje za vse, možnost sodelovanja pri vsem, boj proti revščini, podnebne spremembe, inovacije, raziskave, vse to so možnosti nadaljnega sodelovanja. Moja politična skupina lahko samo podpre ta razvoj. Ne smemo pa seveda sedaj samo gledati na dostop do surovine katerih je velikih koncernov. Argentina in Brazilija jasno kažejo, da tudi tam, ko se kriza v Evropski uniji in ZDA še poglablja, kaže duh, da bi gospodarstvo spet bilo v službi družbe. To moramo sprejeti. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Dodds, Dajan. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Zaenkrat so bila pogajanja neuspešna in seveda smo hvaležni komisarju, da nam je danes dopovdne povedal več o stanju teh pogajanj. Komisar, govorili ste o tem, da bodo pogajanja kmalo dosegla stopnjo, ko se bo potrebno odločiti, ali bomo izmenjali ponudbe glede tržnega dostopa za živila in za eh, javna naročila. Rada bi vas spomnila, da je potencijalni učinek tega trgovinskega sporozuma za Severno Jersko in ostale države, ki temeljijo na kmetijstvu in na govedini, lahko imel uničujoče posledice. Nekateri so ocenjevali, da bi ta sporozum stal EU več kot 30 milijard evrov. To je zelo visoka cena, ki bi jo morali plačati. Gospod komisar, rada bi vaše zagotovilo, da kmetijstvo ne bo žrtvovano, ko se boste odločili o tržnem dostopu za Mercosur. V svojo vodni izjavi ste dejali, da si želite uravnovesenega, ambicioznega dogovora z Mercosurjem. Ali nam lahko podate zagotovila, in kmetom na Severnem Jurskem, ki jih predstavljam, da boste v težkih ekonomskih razmerah, v katerih so z vedno večjimi stroški, z vedno višjimi cenami in vedno nižjimi dobički, poleg tega, kar že počnete, komisija ne zagovarja živin, da boste vseeno zaščitili živila in kmete na Severu Jurske, pa tudi po vsej Evropski uniji, Hvala lepa, spoštovana kolegica, sedaj pa posamezni govorniki. Najprej kolega Fjellner, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj začnem s tem, da povem, da sem zelo zadovoljen, da je Evropski parlament se zavzel za ta pogajanja, da se morajo nadaljevati. To je zelo kontroverzno vprašanje v parlamentu, vendar pa dejstvo je, da če ukrepimo naše odnose z Merkosurjem, potem pridobimo veliko. Govorimo o 800 milijonih prebivalcev v EU in v Južni Ameriki. Težko bo, ne smemo pocenevati težav pri pogajanjih. Gre za izjiv protekcionizma, ki žal še vedno obstaja v kmetijstvu v Evropi. Gre pa tudi za protekcionizem v Južni Ameriki, kar se tiče industrijske proizvodne. Dejstvo pa je, da je to točno tudi razlog, zakaj mislim, da lahko pogajanja veliko prinesajo. Merkosur dopolnjuje. Z Merkosurom se dopolnjujemo. Mi izvažamo zelo veliko izdelkov, oni izvažajo veliko k nam. Zato mislim, da bi s tem sporozumom lahko vsi dosegli veliko, imeli bi niže cene za kmetijske proizvode, naprimer. Prav tako pa bi državljani Merkosurja lahko dobili veliko več dobrin in storitev, ko jih potrebujejo, pa bi to dobili po boljših cenah pogajanja, pa so seveda najbolj težavna tam, kjer je največji dobiček. Zato spodbujam komisijo, da se ne vda, morda bi lahko pripravili tudi kakšen rezervni načrt. Ni prvič, da se pogajamo s celotno regijo, to smo storili z Azijo in imeli smo težka pogajanja, tudi takrat težko se pogajati s celotno regijo. Morda bi lahko to nekoliko razdrobili in bi morda lahko izuzeli Brazilijo, na primer tam je največ dobičkov za Evropo, pa tudi za Brazilijo. Morda bi torej morali nadaljevati s temi trdimi pogajanji, prav tako pa pripraviti rezervni scenarij, da ne bomo potem obtičali, ko ne bo napredka. Bernd Lange. Hvala lepa, Bernd Lange. Jetzt. Also, Herr Präsident, Herr Kommissar. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospod komisar, kolegice in kolegi. Zame je ta razprava pomembna iz treh razlogov. Prvič, da dajemo znak, da si želimo sodelovanja z Merkosurjem. Zato, ker delimo veliko skupnih vrednot. Gospod Šolc je upozoril na skupne vrednote v boju proti revščini, brezposobnosti, ravno to, kar počne vlada v Braziliji. Veliko podobnosti, veliko ekonomskih povezav imamo. Želimo si sporozuma. Želimo si tesnega sodelovanja. To bi moral biti signal, ki izhaja iz te razprave. Drugič, jasno mora biti, da moramo ločevati, kako bi naj ta pogajanja potekala. Po eni strani moramo jasno razmisliti o tem, katere države pravzaprav se želijo pogajati z UEM ali Ekvador in Bolivija spadata zraven ali ne, kako je z drugimi državami, to moramo hitro pojasniti. Po drugi strani pa moramo tudi hitro pojasniti, kako bodo osebinsko zgledala pogajanja. Ne moremo si dovoliti, da bi naše zahteve bile tako različne, tega, kar lahko eh, dajo države Merkosurja to moramo razčistiti, to moramo hitro storiti in potem moramo tudi potegniti črto. Da ali ne? Ne. Sme pa se zgoditi, da bi ta pogajalski postopek trajal še deset let. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Renate Weber, prosim. Nije v dvorani v tem trenutku. Gospod Vlasak. Predsedo, pane komisarji. Mislim, že si zdaj lahko otevrimo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Mislim, da lahko rečemo, da je hitrost pogajanj z Merkosorjem zelo, zelo nizka in da so rezultati zelo, zelo mlačni. Res je, notranje razmere v Merkosorju ne dovoljujejo velikih pričakovanj, vendar pa poskusiti moramo. Evropska unija in Evropski parlament mora zato podpreti ambiciozen prostotrgovinski sporozum, kratkoročno gledano prav tako se moramo zoprstaviti protekcionističnim ukrepom. Argentina in Brazilija še prav posebno na avtomobilskem področju, na področju vina ter komunikacij, sprejemata protekcionistične ukrepe. To je uh, druga smer, kot je potrebna. Zato potrebujemo bolj tesno sodelovanje, potrebujemo zaveznike v STO, zato tam se bomo borili proti tem negativnim znakom. Še prav posebno pa se moramo osredotočiti na Venezuelo. Uh, novo članstvo te države bo gotovo uh, faktor, ki bo stvari zapletel, vendar pa lahko pričakujemo, da ko se bo enkrat pridružila, bo sprejela to, kar smo se dogovorili. Zavedati se moramo, da je Venezuela pomembna tudi za evropsko industrijo in zato moramo prilagoditi pogajanja tudi glede na te ekonomske interese. Hvala lepa, gospod Vlasak. Okay. Ďakujem za slovo, vážený, Paška. vážený pán komisár. Kr- Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisár. Južnoameriška država in Merkosur, ki so v Carinske unije, predstavljajo pomembnega trgovinskega partnerja Evropske unije. Že leta 2009 je brazilski predsednik da Silva pokazal svoj interes glede trgovinskih odnosov z Evropsko unijo in da bi naj imeli velik trgovinski sporozum. Čeprav pogajanja potekajo že od leta 2010, pa je veliko vprašanj še ne razrešenih. Naš premislek danes bi moral izpostaviti našo voljo, da bi dosegli napredek pri pogajanjih. Morda bomo v Santiago učilo dosegli preboj. Če bo izmenjava med trgom s pol milijarde prebivalcev in 300 milijoni prebivalcev Mercosuru se povečala, bo to pomenilo, da bomo gotovo lahko lahko se izognili ekonomski stagnaciji v Evropi. Prav tako bi to pomenilo veliko za države Merkosurja, da bi odprle trge za Evropsko unijo. Upam, da se bodo prijatelji v Južni Ameriki odločili za racionalno pot in da se bo sodelovanje zboljšalo. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa, Jaroslav Paška. Sedaj pa Ferreira. Ferreira, pite. Dobrega, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Trgovina je lahko tudi inštrument za podporo razvoju, gospodarski rasti in zaposlovanju. Lahko pa v obratni smeri eh, tudi škodi zaposlovanju in eh, okolju in eh, socialnim razmerjem. Odprtje Merkosurja svetovni trgovini je precej protislovne narave in tega niso evropski vlagatelji nikoli skrivali. Govori se o protekcionizmu določenih držav v tej regiji, ki niso navajeni se pogajati. E, gre za vlade, ki e, vendarle bolj, ki, ki niso tako navajene na liberalistično politiko. In po eni strani imamo države z močnim protekcionizmom, na drugi pa tudi države, ki zelo podpirajo svoje ljudstvo in na ta način preprečujejo uh, gospodarski razvoj. In tukaj je težko najti kompromis. Hvala lepa, gospod Brom. Hvala lepa, čeprav nisem navdušenec nad Evropsko unijo. Mislim, da če jo moramo imeti, mislim, da bi bilo dobro, da bi bila bolj evropska ne pa manj evropska ta pogajanja med EU in Mercosurjem ter številnimi drugimi trgovinskimi združenji kažejo, da Evropska unija ni posvečena samo Evropi, niti v večini posvečena Evropi, ampak je globalistična. Vse kozmopolitanske in neoliberalna združenja imajo te zamisli, da bi lahko delovala na globalni ravni. Rezultat tega je ne samo, da bodo počasi izginile vse razlike med ljudmi, ampak da bodo tudi vse plače in standardi življenja približno enake. To pa ne bo tista raven, ki jo uživajo evropejci. Mednarodna trgovina je namenjena temu, da bi obogatil v svet, ampak to nujno ne drži za vsako državo ali kontinent ali socialno skupino. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Gospod gospod predsedujoči. Mercosur je zadeva, ki vam podaja jasna pooblastila, gospod komisar. In glede same oblike se sprašujem, formalno gledano, ali ne bi morali pravzaprav dati še enkrat potrditi tega mandata, kajti v vsem tem času so se gospodarske razmere močno spremenile, imamo tudi Lizbonsko pogodbo in mislim, da če se zahteva ratifikacija trgovinskih pogodb, bi morali preveriti tudi ta mandat. Ampak sedaj vsebinsko. Imam občutek, da imamo dva bloka, ki se pravzaprav prav trudite na nek način izogibati drug drugemu na nek potuhnen način in eh, Merkosur ima vedno manj zaupanja v Evropo, v Evropsko unijo in to slišimo tudi brazilski predsednik na vzglas govori na vseh mednarodnih forumih o tem, ampak nihče se ne odziva in tudi komisar Barnje ne pravi ničesar v odgovor. Kaj pa so ti pravi eh, motivi za njihovo obnašanje? Pravzaprav, če pogledate, kaj vse so storili na povsem nezakonit eh, način, tudi v Venecueli, naprimer, eh, tudi kadar gre za čisto jasne pravne zadeve v trgovinskem pravu, so spet mnogi ukrepi ostali brez odziva. Zato mislim, da moramo ponovno preveriti, kaj se dogaja in ponovno vzpostaviti neka jamstva za določene politične izjave, da bomo vzpostavili to zaupanje na novo. Hvala, sedaj pa gospod Garcia. Hvala lepa, gospod predsedujoči. sam bom spregovoril. Zato zagovarjam sklenitev tega zgodovinskega sporazuma. To bo edinstven korak naprej za Evropo in za Latinsko Ameriko. Združeval bo 800 milijonov ljudi v zelo zapletenem sistemu. Ta sistem je treba regulirati, govorimo na, namreč o trgovini. Dve ženski pa sta dejali, da če lahko mladi sklenejo sporazum, kakor sta ga mm, španska predstavnica in uh, predsednica Argentine, potem zadeve res tečejo. Tukaj imamo še Dilmo Ruse, visoko predstavnico, gospod De Kiršner. Mislim, da bi torej lahko poskrbeli, da bodo pogajanja spet stekla in da bomo vse pripeljali do konca. Ovire niso tehnične narave, ne gre za postopkovno vprašanje, ne gre za vprašanje te ali one države, ampak gre za pomankanje politične volje na najvišji ravni. Pogajalci komisije tudi same to pravijo. Sem predsednik delegacije Evropskega parlamenta za Merkosur in pravijo nam, da moramo poskrbeti, da bodo voditelji držav in vlad spet poskrbeli za zagon. Gospod komisar, pripričan sem, da tudi vi upate, da bo spet začelo delovati vse skupaj. Hvala. Gospod Eliward. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam priložnost, da spet nasprotujem temu sporazumu. Evropskih kmetje bodo na slabšem. Komisija jih bo žrtvovala za to, da bi imeli več dobička. Komisija je navedla, da bodo koristi od teh tale izgube na področju kmetijstva. Žal pa to ne drži, kaj ti kmetje bi izgubili veliko delovnih mest. Zelo veliko bo izgub tudi na področju govedoreje, pa tudi na drugih kmetijskih področjih. Evropski kmetje skrbijo za varno skrbo s hrano, ampak ne samo to, imajo tudi poseben slog življenja. Mislim, da bi morali vsi biti proti. Tukaj ne gre za protekcionizem, ampak gre za hrtenico gospodarskega oživljanja v Evropi in v Evropi in Evropi gre tudi za temelj naše varno skrbe s hrano v prihodnosti. Cene hrane bodo vedno više in če bomo imeli evropsko kmetijstvo, bo to koristilo ne samo našim skupnostim, ampak Evropski uniji v celoti. Pozivam vas, da ne žrtvujete evropskega kmetijstva, ne smete popustiti populizmu in kmetov pustiti na cedilu. Hvala. Hvala lepa, gospod Nikos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. S tem bi lahko odprli Pandorino skrinjico za področje kmetijstva. Prav gotovo pa nažene strah v kosti mnogim. Pred nekaj leti sem šel v Brazilijo in videl sem, kakšno je stanje tam. Komisija sicer daje neka jamstva, da Brazilija lahko varno proizvaja meso in tako naprej, ampak tam je bila resnica čisto drugačna. Naj no, jasno povem. Brazilija in Argentina bi morali izpolnjevati enake standarde kot v Evropi. Ne enako vredne, ampak enake. Zato moramo poskrbeti. Hrana, ki bo proizvedena in ne bo izpolnjevala standardov EU, iz katere koli države, Brazilija, Argentina ali kjerkoli že, če ne izpolnjuje enakih standardov kot v Evropski uniji, je ne smemo uvoziti. To mora ostati tako in nikoli ne smemo popuščati v zvezi s tem. Hvala. Kolege, ja. Hvala lepa, sedaj pa gospod Angorakis, Šaralampos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija pritiska na Mercosur, da sprejme sporazum o prosti trgovini. To je politična plat imperialistične politike Evropske unije. Ponovadi se to počne z vojaško silo, ampak mi počnemo to drugače. Gre za privatizacijo, za izkrivljanje konkurence in za uničenje lokalne industrije. Tako krademo produktivno bazo, krepimo izkoriščanje in tudi izkoriščamo najrevnejše dele družbe. Večina Evropskega parlamenta podpira te monopolistične politike v Evropski uniji zato, da bi izšli iz krize na plečih navadnih ljudi. To je grozen način postopanja in To vam povem zato, ker se pojavljajo težave s skupnostjo latinsko-ameriških in karibskih držav v Santiago in tudi z Venezuelo. Obenem pa bo to okrepilo našo konkurenco z ZDA in Briki. Hvala lepa, gospod Kösting. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, že več let se Evropska unija po, pogaja za prostotrgovinski sporazum z Merkosurjem in več let ga že poskušamo skleniti. Ampak Zdi se, da se zgodovina ponavlja. Spet so pogajanja zastala za Evropsko unijo, so odprti trgi zelo pomembni in sporozumi, ki omogočajo regulacijo, so z gospodarskega vidika zelo pomembni. Vseeno pa se mi pojavlja vprašanje, ali je vzajemnost tukaj sploh mogoča. Študije, ki jih je objavila tudi komisija, kažejo, da bi Sicer je Evropska unija veliko dobila na področju visoke tehnologije, vendar veliko izgubila na področju kmetijstva. O več milijardah izgub govorimo na področju kmetijstva. To bi morala komisija upoštevati in kolegice in kolegi so na to že opozorili. Kmetijskega sektorja ne smemo pustiti na cedilu. Zato še enkrat ponavljam, kar sem že povedala. Mislim, da moramo v trgovinski sporozum vključiti tudi zahteve o trajnosti. Thank you za uvozen iz tretjih držav morajo veljati enaki standardi kot za nas. In še nekaj vprašanj za vas. Kako, kakšno je vaše mnenje v zvezi z obveznim vključevanjem teh um, zahtev v zvezi z enakom vrednimi standardi? Ali obstaja napetosti v Merkosurju, da bi sprejeli načrt B, da bi sprejeli samo določene države v ta sporozum. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Čutaš. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Merkosur je osmi trgovinski partner Evropske unije. Izvozi v to območje so se v zadnjih nekaj letih zelo povečali. Leta 2010 je bila Evropska unija najpomembnejši trgovinski partner za to regijo, pa tudi najpomembnejši vlagatelj če podpišemo uravnotežen gospodarski sporozum z to regijo, potem bomo korak bližje pristružitvenemu sporozumu. To bi bilo dobro za obe regiji. Zato je ponovni zagon pogajan za prosto trgovinsko območje. Dobrodošel, vendar napredek je bil precej omejen, kajti še vedno države v tej regiji sprejemajo protekcionistične ukrepe. Upam, da bo zasedanje naslednji teden v Santiago de Chile. Označevala pripravljenost iskanja hitrih kompromisov. Hvala. Hvala lepa, gospod Jezdemera. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pogajanja so se znova začela tri leta nazaj. Sam seveda zagovarjam prizadevanja, da bi jih uspešno sklenili. Nekaj številk želim omeniti. Mercosur je največji proizvajalec hrane na svetu. Mercosur ima tudi največje energetske rezerve na svetu. Zato bi vam to moralo dati predstavo o tem, kako pomembna so ta pogajanja za obe strani. Lani jeseni smo bili v Braziliji in videli smo pripravljenost, ampak tudi nekaj nejasnosti. Komisar, povedali ste nam, kaj ste storili do sedaj. Dejali ste, da smo dosegli napredek, kar zadeva pravila, vendar izogibate se osnovnemu vprašanju. To je industrijsko poglavje in kmetijsko poglavje. Tam moramo doseči napredek, seveda pa moramo ohraniti in obraniti svoje interese. Še nekaj vas sprašujem, gospod komisar. Tretjič, že omenjamo politično voljo tukaj. V Čilu predlagam, da si ogledate, ali je na njihovi strani res pripravljenost za podpis tega sporazuma. Ko se boste vrnili iz Čila, se lahko vrnemo, vrnete se lahko sem, da bomo skupaj spregovorili o tej temi. Združili bomo znanje in potem se bomo odločili, ali bomo s pogajanji nadaljevali ali pa morda začeli sklepati dvostranske sporozume. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mirski. You know... Hvala lepa. Gospod De Hucht, upam, da veste, kakšne so bile ovire, s katerimi smo se soočali v pogajanjih. Ali ste primerjali kompromisne rešitve? Zdi se mi, da strokovnjaki niso sodelovali pri pogajanjih, vsaj strani komisije. Dovolj je, da se spomnimo proti dumpinških dajatev, ki so jih uvedli ZDA in to je potem vodilo v poročilne ukrepe. Pogajati se moramo v Čilu če ne bomo dosegli napredka v učilu, potem moramo spremeniti pokojavce. Hvala. Danke, frau Kollegin Jekle. Hvala, gospod Jekle. Hvala lepa. Ko smo potrdili sporazum z Perujem, Kolumbijo in Centralno Ameriko, moramo paziti, da bomo odnos z najpomembnejšim gospodarskim blokom v tej regiji vseeno obdržali na ustrezni ravni. Obdržati moramo načela, kot so okoljski in industrijski standardi. Mercosur je z Brazilijo in nekaterimi državami BRIC. Zelo dinamična regija za Evropsko unijo je to velik razvojni potencial. Lahko bi še naprej razvijali trgovinske odnose. Intenzivni gospodarski odnosi bodo koristili le, če se bomo vsi držali enakih pravil igre. Obdržati moramo demokratična načela, kot so načela pravne države in človekove pravice. Še ena zahteva je spoštovanje mednarodnih okoljskih standardov in standardov dela. Nekateri izdelki, še posebej kmetijski proizvodi, morajo izpolnjevati naše visoke standarde na področju varnosti hrane in blaginje živali. Če bodo te zahteve sprejeli in če bodo ljudje lahko imeli korist od tega na obeh stranih, potem je to prav gotovo sporozum, ki bi ga lahko podprli. Hvala, hvala, sedaj pa gospod Kapula Santos. Hvala lepa gospod predsedujoči. Naj na začetku čestitam gospodu Vitalo Mojreri, predsedniku odbora Intem, za njegove komentare na začetku te razprave. V celoti podpiram to, kar je povedal. Mislim, da bi morali spodbujati večjo vključevanje, večjo integracijo med različnimi eh, bloki v tej regiji, kajti tako bomo poskrbeli za mir in za rast trgovine na globalni ravni. Ne smemo pozabiti, da smo v Merkosurju poskrbeli za dinamični razvoj, ampak tudi za negativni razvoj dogodkov. Ko govorimo o negativnih vidikih, imam tukaj v mislih pravico ljudi in pravico do dela. Kmetijstvo v Evropi je lep primer tega. Študije kažejo, da bi lahko dosegli pozitivni razvoj v Evropi in proizvajalci primarnih proizvodov bi lahko imeli težave z nekaterimi izjevami, naprimer olivno olje in vino. V Mercosurju pa je okrošena industrija. Mislim, da bo komisija prav gotovo upoštevala resolucijo, ki jo bomo z veliko večino sprejeli danes in to bi lahko konstruktivno uporabili, zato da bo sporozum z Merkosurjem na koncu dober. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Salba Bidgajn. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, Evropa ima na ameriškem kontinentu naravnega zaveznika zaradi kulturnih in drugih vezi. To pomeni, da moramo še naprej krepiti odnose. Specifično želim povedati, da je Mercosur četrti največji trgovinski blok na svetu. To predstavlja 80 odstotkov BDP-a celotne regije in vključuje približno 250 milijonov ljudi. V preteklosti smo imeli težave, pogajanja so se nadaljevala leta 2010, sedaj pa naj bi si izmenjali ponudbe za to, da bi okrepili medsebojne gospodarske odnose. To naj bi imelo koristi za obe strani. V celotnem procesu je parlament pokazal, da je zavezan k temu sporazumu. Mislim, da moramo sodelovati na koordiniran način, zato da bi dosegli kar najboljši rezultat. Naj vam podam možnosti, ki jih ponuja ta sporazum. Uh, Tu je neposredna naložba, naprimer. Evropska unija bi lahko vlagala v Merkosur in naše tuje neposredne naložbe v to regijo so večje kot v Kitajsko, Indijo ali Rusijo. Če bi postavili okvir za zaščito tega, bi lahko dosegli še velik napredek. Glede na to, da smo vedno bolj medsebojno povezani, mislim, da je nujno, da pokažemo politično voljo za nadaljevanje dela in za odpravljanje ovir, s katerimi se soočamo, zato da bi dobili sporozum, ki bo koristil vsem. Hvala. Ja, hvala lepa, gospod Lavija. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede na to, da ta dolga pogajanja tečejo že dve leti, pa niso bila uspešna, mislim, da se lahko nekaj naučimo naučimo se lahko, koliko težav je na področju kmetijstva. V Mercosurju si želijo več možnosti za prodajo blaga v Evropi, mi pa si želimo več odprtosti na njihovi strani za storitve in procesirane izdelke. Šlo je za neke vrste vlečenje vrvi, kdo bo komu popustil. Tveganja, ki se pojavljajo, pa so predvsem na strani kmetov. Evropski kmetijski sektor bi lahko utrpel veliko škodo. Vsi pa vemo, da sprejemamo novo skupno kmetijsko politiko, ki bo zagotavljala visoko kakovostne kmetijske proizvode za naše potrošnike poskrbeti moramo, da ti kmetijski proizvodi ne bodo deležni nelojalne konkurence na evropskem trgu. Zato mislim, da bi Evropska unija morala v vseh sporozumih, tudi v dvostranskih sporozumih, poskrbeti, da evropskega kmetijstva ne bomo žrtvovali na oltarju prisilnih sporozumov, kajti to bi se lahko zgodilo tukaj. Hvala. Hvala, gospod Antan. Prezident, merci, monsieur le commissaire. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Naravno je, da dva tako velika gospodarska bloka poskušata stopiti v partnerske odnose. Torej je v našem interesu, da imamo nek sporazum. Vendar, kot so rekli tudi drugi pred menoj, bi vas rad opozoril na sam razvoj Evrope, razvoj južnoameriške celine in vsega, kar se dogaja. Namreč tukaj ni več istih gospodarskih okvirov, nimamo več opraviti z istimi ljudmi, sogovorniki niso več isti in dejansko se moramo vprašati, ali je mandat, ki smo ga imeli včasih, še vedno aktualen in ali je sploh legitimen. In treba se je tudi vprašati, kako je z vzajemnostjo. Videli smo v teh zadnjih nekaj mesecih, da južnoameriške države nimajo pravzaprav nikakršnega sramu, da izvajajo protekcionistične ukrepe, kadar jim to ustreza. Vedno jih sicer preimenujejo drugače, kot recimo sanitarne ukrepe ali karkoli drugega in proto pretvezo omejujejo dostopanje evropskih podjetij na njihov trg. Torej bo treba storiti nekaj. Hvala, kolega Blatfelder. Ja, ok. Mikro. Bitte gehen Sie zu einem anderen Mik. Vaš mikrofon ne dela, prosim, predstavite se drugam. Have... Ja, okay. Ertelmetlen... Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da nima smisla da nadaljujemo pogajanja z Merkosurjem. Tukaj smo naleteli na oviro, obstajajo politične ovire, ki so krivda Merkosurja, nacionalizirajo evropska podjetja, postavljajo pod vprašaj teritorija nekatere eh, nekaterih evropskih držav in uh, vzeli so med, sabo tudi, med seboj tudi Venezuelo. To ni spremljivo. Prvi pogajalski mandat ni bil jasen. Uh, pogajanja moramo nadaljevati z tistimi državami, kjer je možno priti do dogovora. Zato potrebujemo nov pogajalski mandat, mandat, ki bo upošteval občutljivost naših kmetijskih proizvodov in določbe na področju mm, varstva prehrane in pa dobrobiti živali. Ne moremo, se nadaljevati, ne moremo nadaljevati s pogajanji v sedanjih pogojih. Herant Garcia. Hvala lepa. Mislim, da bi morali poskrbeti za napredek sporazuma z Merkosurjem. To bi izboljšalo trgovanje. Prav gotovo. Ampak vseeno moramo razumeti tveganja, ki so povezana z odprtjem enotnega trga, uvozom iz teh držav, zlasti ko gre za govedino in pa perutnino. Generalni direktorat za kmetijstvo je naročil raziskavo, ki ni upošteval vprašanja posledic Merkosurja za kmetijstvo mislim, da bi se dohodek iz kmetijstva v vseh naših državah zmanjkal, lahko bi izgubili tudi 30 tisoč delovnih mest v Evropi. Če si ogledate napovedi organizacij kmetovalcev, so te dosti bolj pesimistične kot pa napovedi komisije. Mislim, da ni sedaj pravi trenutek za to, da bi povečali uvoze iz eh, držav Merkosurja. Uh, v Evropsko unijo, brez da imamo za, pri tem zadostna zagotovila o recipročnosti. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. Prva je na vrsti gospod Patrav Njeveš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, prostotrgovinski sporazum bi lahko bistveno prispeval k bolj dinamičnemu gospodarstvu, lahko bi tudi ponudil nova delovna mesta. Ampak, nažalost, je tukaj žrtev ravno kmetijstvo, kako se pogosto zgodi pri naših pogajanjih. Sporazum med eh, Evropsko unijo in eh, Merkosurjem naj bi škodil kmetijstvo v Evropi, kako je pokazala nedavna raziskava. Temu se moramo izogniti. Evropski kmetovalci so že doživeli zniženje dohodkov in njihova eh, proizvodnja bi lahko trpela zaradi takšnega sporazuma. Seveda moramo zaščititi tudi naše potrošnike, zagotoviti moramo, da bodo dobili visoka kakovostno prehrano, da bo ta prehrana pridobljena na tak način, da ne bodo prizadete živali. Potem se tukaj postavlja tudi vprašanje občutljivih eh, proizvodov, naprimer meso, Skratka, poskrbeti moramo za to, da bo evropsko kmetijstvo močno, s tem se bomo zagotovili neodvisnost od uvozov prehrane. Vse te vidike moramo poštevati, ko bomo nadaljevali s pogajanji. Hvala lepa. Luis Palvo Alves je naslednji. Hvala lepa. komisija si ne more v teh pogajanjih zatiskati oči. Marca leta 2011 je bila sprejeta resolucija o evropskem kmetijstvu in uh, vplivu nanj zaradi trgovine s tretjimi državami kmetijstvo ne more biti nekakšna, nekakšen talec, ki bi ga vzeli za to, da bi dobili dostop do industrijskih trgov naših eh, trgovinskih partneric. Obstajajo problemi za dohodki kmetov, imamo probleme, ko gre za varno skrbo s prehrano. Eh, dogaja se nam, da je vedno več kmetijskih površin v Evropski uniji opuščenih in to se ne sme nadaljevati. Na podlagi študij o učinku vemo, da bi tukaj lahko se pojavili tudi uh, Eh, teritorijalni problemi v Evropski uniji. Ko gre za regije, kakor so to naprimer Azori, eh, je za nje kmetijstvo sektor strateškega pomena. Hvala. Gospa Tika je naslednja. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Leta 2009 smo ugotovili, da bi letalski sporazum med Evropsko unijo in pa Brazilijo predstavljal koristi za Evropsko unijo. Če bi prišlo do sporazuma med Brazilijo in pa Evropsko unijo, bi to imelo tudi pozitivne učinke za delovna mesta. Ocena je, da bi s tem pridobili 890 tisoč delovnih mest. Torej, ko gre za Um, ta sporazum o letaliških potnikih za Brazilijo. Me zanima, bo kakšna bo prihodnost tega sporazuma ali pri prihodnem srečanju z Merkosurjem um, nameravate spregovoriti tudi o tem sporazumu ali želite narediti kaj na podlagi pogajanj. In potem naj povem, da bi se pogajanja z Merkosurjem morala osredotočiti tudi na skupne pobude za. Uh, ustvarjanje obnovljivih virov energije in pa živil. Hvala lepa, želi še kdo besedo? Eh, ne, ker ni nobenega govornika. Več dajem besedo komisarju. Thank you, uh, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nisem presenečen s pričo pripomb, ki so bile podane strani vseh političnih skupin. Mislim, da večina v parlamentu želi pogajanja, dobra pogajanja z dobrim rezultatom, ampak seveda pa moramo zagotoviti vzajemnost pri tem. Merkosur je leta 2010 ustrajal pri tem, naj ponovno začnemo za pogajanji. No, od takrat je bilo opravljenega veliko dragocenega dela, kako sem povedal že uvodoma. vodoma. Vendar pa se zdi, da še ni dovolj politične volje, da bi v tem trenutku dosegli končen dogovor. Um, ali je vse izgubljeno? Ne, mislim, da ne. Nedavno so v Braziliji pripravili študijo o industrijski skupnosti. In uh, pravzaprav je bilo vse skupaj takšnemu sporazumu veliko bolj naklonjeno kot pred uh, nekaj leti. Ne vem, če bo to dovolj za deblokado pogajanj. Preprosto ne vem. Počakal bom na srečanje v Santiago. Takrat bom dobil več informacij o tem vprašanju. Potem, kar se tiče vprašanj v zvezi z kmetijstvom. Ta vprašanja me niso presenetila, ampak zanima me, zakaj vedno menite, da bomo žrtvovali kmetijstvo? Na kmetijstvo ne gledamo kot na drobiš. Takšen eh, sporazum bi seveda moral biti uravnotežen za vse sektorje in eh, enako velja za kmetijstvo, ki je izredno pomemben sektor, seveda ni pa edini. Eh, ne moremo skleniti sporazuma samo o kmetijskih proizvodih in samo o industrijskih proizvodih ali storitvah posebej. Vse skupaj moramo obravnavati skupaj. Seveda pa mora biti vse uravnoteženo in eh, o vsem skupaj bomo razpravljali tudi z parlamentom in svetom, seveda, zato ne vem, zakaj se počutite tukaj ogrožene. Eh, zdi se mi, da eh, časovnica o kmetijskih proizvodih poteka dobro. Prvič se je zgodilo, da imamo presežek v naših kmetijskih izvozih. Zato mislim, da ste lahko nekoliko bolj optimistični in potem tudi govorili ste o tem, da bi lahko s takšnim sporazumom skrbi, eh, izgubili na milijone delovnih mest. Mislim, da to ni res. Eh, lahko bi dobili razumen sporazum z Merkosurjem, če bodo seveda oni za to pokazali dovolj politične volje. To je tukaj glavno vprašanje. Eh, poslanci so tudi spraševali, kakšen bi lahko bil načrt B. Naj povem, da trenutno takšnega načrta nimamo. in mislim, da tudi države Merkosurja nimajo nobenega načrta B. Tega trudno torej ni na dnevnem redu. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ne vemo, ampak sedaj še vedno uh, pač razpravljamo na eni strani v okviru Evropske unije in na drugi strani v okviru Merkosurja. No, seveda pa čas teče in strinjam se z gospodom Moreirom, ki je rekel, da uh, te razprave ne morejo iti uh, v nedogled. Merkosur se mora odločiti, mora nam povedati, kaj želijo in kaj lahko naredijo za to, da bi bil dosežen dogovor med tema dvema močnima gospodarskima in političnima partner, partnericama. No, eh, skratka, počakajmo na srečanje naslednji teden v Santiago in ko se bom z tega srečanja vrnil, vam bom eh, poročal naprej. Hvala lepa, gospod komisar. Ob zaključku razprave smo dobili pet pobud za resolucije. O njih bomo glasovali ob 12. uri danes popovdne. Torej, razprava je s tem zaključena. Želel bi podati dve sporočili strani predsedstva hebt den antrag der zuständigen deutschen behörde um, um, zadeva odvzem imunitete Jürgenu Kreuzmannu v skladu z drugim odstavkom šestega člena poslovnika bomo to